Hello. Hello. Hello. Uh, ladies and gentlemen. Gospe in gospodje, prosim, če sedete na svoje mesta, kajti takoj bi predlagal, da začnemo z našim zasedanjem.